S tem je razprava zaključena. Zdaj pa, kar zadeva imenovanja v odbore. Naj vam povem, da je predlog konference da vam bo predlog konference predsednikov posredovan po elektronski pošti. Seznam bo vključen tudi v zapisnik današnjega zasedanja in naj vas opomnim, da je rok za vložitev predlogov sprememb danes ob 19. torej ob 7. zvečer, glasovanje pa bo potekalo jutri zjutraj ob 9. ko se bo ponovno začelo zasedanje. Želim vam prijetno popovdne in s tem prekinjam zasedanje. Hvala.